jutri ob 12. Zdaj pa prihajam na zadnjo točko na našem dnevnem redu in sicer gre za poročilo Janika Žadoja in sicer gre za Agencije za izvozne kredite v državah članicah in prosim gospo Francisco Kelo, ki zastopa gospoda Žadoja, da predstavi to poročilo. Izvolite. Spoštovani kolegi, v imenu gospoda Žadoja, ki nažalost eh, ne more biti prisoten, vam bo predstavila poročilo. Spoštovane kolegice in kolegi, veliko zadovoljstvo mi je, da bomo jutri glasovali o poročilu, o prvem letnem poročilu komisije o dejavnosti držav šenc glede izvoznih kreditov. S tem se zaključuje delo, ki se začelo pred tremi leti. Zato sem zelo hvaležen vsem poročevalcem, predvsem senci, za tesno sodelovanje eh, v tem obdobju. Pred tremi leti smo dobili nedolžen dosje v odbor INTA ki vključuje ugotovitev OECD-ja o izvoznih kreditih in zakonodaj Evropske unije. Tega smo dobili v obliki običajnega zakonodajnega postopka, takoj pa vstopa veljave Lizbonske pogodbe. Evropski parlament je takrat začel izvajati svoje nove pristojnosti in se zavedati svojih novih odgovornosti do državljanov in do duha nove pogodbe v tem trenutku se je začela tudi globoka gospodarska in finančna kriza v Evropi. In takrat smo še toliko več poznosti namenili javnim izdatkom. Kot poročevalec se sprašujem, kaj mi vemo o teh agencijah v državah članicah, ki delujejo v veliki meri z javnimi sredstvi. Nismo dvomili v koristnost agencij izvoznih kreditov, gotovili smo samo, da vemo zelo malo. Poleg tega smo ugotovili zelo malo, zelo nizko raven transparentnosti agencij in neskladje z Lizbonsko pogodbo, kjer piše, da bi vse te dejavnosti morali s, um, oblikovati in jih koordinirati v skladu z našo zunanjo politiko presenečen sem ugotovil, da se kolegi strinjajo z mano, čeprav obstajajo razlike glede trgovinske politike, menimo, da smo združeni v okviru Lizbonske pogodbe in njenih pogojev. Dobil sem veliko podporo celotnega političnega spektra za poročilo o letnem poročilu komisije o agencijah za izvozne kredite in da govorimo o zahtevah. Te nove zahteve vsebujejo novo oceno komisije, ne glede na to, če države članice izvajo načelo doseganja cilja zunaj politike Evropske unije s tem, da se spodbuja demokracija, človekove pravice in doseganje ciljev tisočletje. Komisija je želela predati svet, zato se ji zahvaljujemo še posebej pa gospodu Redoneju. O poročilu bomo glasovali jutri in s tem bomo potrdili prvo letno poročilo Komisije o dejavnostih Agencij za zvozne kredite držav članic. Treba je priznati, da se nahajamo na samem začetku te dejavnosti. Države članice morajo objaviti pripraviti vsebinska in celovita poročila o tem, kako bodo spodbujale demokracijo človeka pravice, kako bodo z agencijami preprečili tveganja. V poročilu zato priporočamo, kako bi izdelali ta poročila in kako bi komisija ocenjevala ta poročila. Naslednje poročila država članic bodo zagotova boljša. Še enkrat bi se naj zahvalila vsem poročeva, kolegom in poročevalcem za sodelovanje in prispevek k tem, da bo Evropa postala bolj dosledna pri zagovarjanju demokracije in človekovih pravic. Najlepša hvala, gospod Ferreira. E Najlepša hvala, gospod predsedujoči. V okviru nesimetrične rasti in naših inštrumentov na področju trgovine bodo izvozni krediti postali še en dejavnik za povzročanje neenakosti med severom in jugom in med različnimi regijami. Obstaja veliko nasprotujočih si dejavnosti pri doseganju ciljev z področja razvojne pomoči je postalo očitno. Tisti, ki zagovarjajo svobodno trgovino in konkurenčnost, se morajo zavedati tega, da s tem izkrivljajo konkurenco in različne vrste poseganja v gospodarstvo. Gospa komisarka, Kegan Quinn. Gospod predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci, v imenu komisarja Degufta bi se rada zahvalila poročevalcu Žadoju za poročilo o agencijah za izvozne kredite. Globalna kriza je pokazala, kako zelo pomemben je dostop do financiranja za tokove kapitala agencije za izvozne kredite so inštrument za podpiranje evropske izvoznike. Zelo pomembno je, da zagotovimo transparentnost na evropski rani, ravni in pri načinu delovanja agencij. To je eden od eh, ciljev uredbe številka 1233 skozi 2011, kjer smo še posebej spostavili zahteve in pogoje. Če si pogledamo poročilo, naj podam naslednje ugotovitve. Komisija se strinja z vašim poročilom, da morajo države članice dati finančne operacijske podatke o izvoznih kreditih, ki se jih zahteva v uredbi številka 1233 skozi 2011. Komisija je povdarjala, kako zelo pomembno je, da izvajamo zunanjo politiko v skladu z 21. členom pogodbe o Evropske uniji. Te zahteve so vključene v poročilo. Še naprej bomo analizirali in preučili možnosti, kako bi lahko spremljali te, izvajanje teh zahtev. Komisija bi se rada zahvalila za podporo v vašem poročilu, za naš trud pri podpiranju novih vzhajajočih gospodarstv in pri vzpostavljanju novih skupnih skupin za izvozne kredite. Brazilija, Kitajska so postali novi akteri, zato jih je treba vključiti v konstruktiven dialog, vendar pa bo to veliki ziv. Komisar de Gucht bo redno poročal parlamentu o nadaljem razvoju na tem področju. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospa komisarka tem je ta razprava zaključena. Glasovanje bo jutri opovdne. Naslednja seja bo jutri v torek o pol devetih zjutraj. Dnevni red je že objavljen.